liebe Kolleginnen und Kollegen, das Kolegice in kolegi, zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo. Ima kdo kako govor? Ne. Sedaj pa razlage glasov. Še enkrat, vsi tisti, ki klepetate, Zapustite prosim dvorano. Lahko tudi koga poimensko zaprosim. Začeli bomo v zvezi z predlogom nezaupnice Evropski komisiji. Začel bo gospod Mah.

Najlepša hvala, gospe in gospodje. Ne pravim, da je bil gospod Juncker premije v državi, ki je davčna oaza. Nimam nič proti njemu. Menim pa, da bi morali njegovi lastni sodržavljani njemu povedati, da za druge posameznike in podjetja, ni dobro, da nekateri dobijo precej niže davč, davke kot uh, drugi. To pričakujem tudi od lastne vlade. Gospod Juncker ni transparenten. Imel je to politiko v Luksemburgu, sedaj pa predseduje komisiji ki si ne želi uh, takšnega delovanja v drugih vladah. Govornik je prekinjen. Gospod Šoltes, njega. Dan sprich frau kolegin Čil. Kolegica Čil dobi besedo. Frau kolegin Čil. Kolegica Čil. Thank you. Uh, it's important that... Hvala, gospod predsedujoči. Pomembno je, da zavzamemo, zavzamemo jasno stališče glede izogibanja davkom. Nespremljivo je, da velike korporacije ne plačujejo davkov zaradi posebnih davčnih sistemov, ne prispevajo eh, proračunu države in izkoriščajo vrzeli v zakonodaji. Predsednik Juncker mora odgovoriti na vsa ta vprašanja in te odgovore bomo od njega zahtevali treba pa se je pogovarjati o temi kot takšni, to je v interesu naših državljanov. In dvomim, da je bilo v interesu naših državljanov eh, pripraviti ta predlog eh, nezaupnice. Morda dolga preiskava eh, ni najboljša odločitev. Sama sem v vsakem primeru glasovala proti temu predlogu, ravno zaradi teh razlogov. Kolegi, najlepša hvala gospod predsedujoči glasoval sem proti predlogu nezaupnice gre za predlog ekstremne desnice populistov in ta predlog v nobeni meri ne krepi dobre podobe evropske unije veseli me da so ostali v manjšini gospod Juncker in njegova ekipa se mora izkazati in eh, začeti reševati evropska vprašanja, evropske teme. Vprašanje davčnih oas ni zakonodajno vprašanje, ampak je bolj moralne narave. Če želimo kaj narediti v zvezi z davčnimi oazami, potem verjetno prava odločitev ni vzpostavljati več birokracije, ampak zmanjšati davčno vremenitev posod po Evropi. Podjetja moramo ohraniti tukaj pri nas, tako da jim ne bomo dali razlogov, da iščejo davčne oaze. Gospa Morvaj. Köszönöm szépen, büntető jogászként el... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot pravnica sem razmišljala takole. Če nek tat oropa neko podjetje in ga odkrijejo, je to to. Če nekdo krade od drugih, moramo ugotoviti, kaj je kraja, kaj točno je definicija kraje. Te definicije sedaj nimamo tej osebi bomo zaploskali in bo vedno boljši tat. Na to pa bomo predlagali, da postane del organa, ki se bori proti kraji. Sama podpiram ta predlog nezaupnice in mislim, da ni prav, da je takšen človek na takšnem položaju. Hvala. Dank, Hvala, kolegica Morvaj. Kolega Balča na vrsti. Koliko se nama sod? Bizno... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Imamo predlog nezaupnice, ki pa je padel. In to je žalostno, sramotno za ta parlament. Gospod Juncker je kriv. Tekom časa, ko je bil premijer v Luksemburgu, je Luksemburg postal davčna oaza. Milijone evrov je vzel ljudem in državam, kjer podjetja, ki imajo sedež v Luksemburgu, dejansko delujejo. In to je sramotno. To je sramotno zato, ker. Se sedaj napadajo tisti, so sedaj pod eh, napadom tisti, ki so vložili ta predlog nezaupnice, namesto da bi napadali gospoda Junkerja. Mislim, da ti ljudje niso kredibilni. Mislim, da komisija ne more zagovarjati in ščititi eh, pogodbe in eh, obenem zahtevati sankcije. Iglesias. Hvala lepa na vrsti, kolega Iglesias. Gracias, señor presidente, hoy. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. nič kaj eh, nismo bili danes navdušeni. Ampak tisti, ki ščitijo davčne oaze, naprimer londonski City in eh, tisti, ki ima različna mnenja o človekovih pravicah, tisti so se oglašali. Španski socialisti so imeli priložnost, da podprejo nezaupnico obsoditi smo poskušali tiste, ki so odgovorni za davčne oaze in zavrčevanje, ki je škodilo toliko državljanom v Evropski uniji. Še enkrat se je pokazalo, da eh, besede niso dovolj in da nekateri ljudje ne znajo teh besed prevesti v eh, ukrepe. To je zelo slabo za demokracijo v Evropi in v Španiji. Hvala, kolega Duron. Hvala, gospod predsedujoči. Kolegi in kolegice euroskeptiki in ekstremna desnica, ki so uložili predlog nezaupnice proti uh, Junkerju, uporabljajo isto logiko, proti kateri bi se naj borili. Prizadevajo si za nekakšen nacionalni egoizem. Borijo se proti državam. Da, Jean-Claude Juncker ima eh, na sebi veliko, na sebi veliko masla, poskrbel je za sistem, ki uh, omogoča plačevanje zelo nizkih davkov nekaterim v prid zelo ma, eh, male skupine ljudi. Pri tem pozabljamo na socialne sisteme, ki so na udaru v najrevnejših državah. Ampak na eni strani imamo nacionalizem, na drugi strani pa eh, nepoštenost. Zato se je treba vzdržati. Ta sistem v Luksemburgu in drugot, ki je morda zakonit v očeh nekaterih, je nelegitimen. Z več Evrope in z manj konkurence bomo lahko zagovarjali uh, splošne evropske interese. Danke, Hvala, kolega Henan je naslednji. Speaker, right? Hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem proti imenovanju gospoda Junkerja in proti njegovi komisiji. Nihče drug ni tako jasno povedal, eh, zakaj glasuje proti. Njegovi pogledi eh, so pogledi nekoga iz 50 let prejšnjega stoletja, govorijo o sklajevanju minimalne plače, o eh, posebni fiskalni politiki in tako dalje. Ampak kot vsak drug človek ima pravico do tega, da je eh, nedolžen, dokler mu ne dokažemo, da je zakaj kriv. Ta predlog je napačno oblikovan in eh, napačno utemeljen, zato ga nisem mogel podpreti. Res je, da je gospod Juncker eh, predsedoval režimu nizkih davkov, ampak to ni nič nezakonitega. Ni zločin, na kar kolegi pozabljajo, da zmanjšamo davke. Neka država, ki ima nizke davke, nižje kot tvoja država, Eh, ne more biti predmet napada. Edini način je, da zmanjšate lasne davke. Eh, kolegi Marijas. Hvala. Kolega Marijas. Kirje provedre, ozgno što nekoga. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot veste, sem glasoval proti gospodu Junkerju, ko je bil še kandidat za predsednika komisije. Kot predsednik Evroskupine je odgovoren za memorandum in varčevanje v Grčiji, ki sta v takšni veliki meri prizadeli eh, Grčijo. Glasoval sem za predlog nezaupnice, predlog eh, gospoda Canja in gibanja petih zvest. Ta predlog je podpisala tudi ekstremna desnica, proti katerim smo proti, ampak politično gledano to ne more biti alibi, da ljudje glasujejo proti predlogu nezaupnice. Imamo popolnoma drugačne politične eh, poglede na te zadeve, ampak jasno je, da moramo gospoda Junkerja odstraniti z mesta predsednika komisije. Marijas, Hvala, kolega Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči politika mora biti v skladu z realnostjo in če nam realnost ni všeč, potem moramo spremeniti zakonodajo. To, kar trenutno se dogaja za nacionalno davčno zakonodajo, nam ni všeč in zato moramo harmonizirati davčno politiko v Evropi. Zato se želim, da bi komisija ne mudoma se lotila tega problema, komisija mora ostati operativna in zato sem sam glasoval proti temu predlogu nezaupnice. Sem, zanima pa me zelo, kako se bodo sedaj obnašale države članice. Upam, da bomo izkoristili ta zagon in da bomo sprožili harmonizacijo davčnih sistemov v Evropi. Um, torej sedaj moramo izkoristiti ta, to priložnost in zato mislim, da bi morala komisija nemudoma ukrepati, postati dejavna na tem področju. Ta, pozau, ta nezaupnica je pa bila samo populistična poteza. Gospa von Storch. Tudi jaz sem danes glasovala za nezaupnico in proti predsedniku Junkerja. Želim si neodvisne preiskave teh očitkov, ampak to očitno ni v interesu večine v tej hiši. Um, nismo mogli glasovati o preiskovalnem odboru, ampak samo o nezaupnici, da ali ne. E, tukaj gre za vprašanje, ki temeli na dejstvih. Ne gre za vprašanje levice ali desnice, gre za vprašanje, ali podpiraš to komisijo ali ne. In mi iz Alternative za Nemčijo smo se že dvakrat izglasovali proti gospodu Junkerju, proti komisiji in sedaj za nezaupnico. Uh, Uh, mislim, da moramo o takšnih vprašanjih odločati na neideološki način. Uh, torej tukaj ne gre za vprašanje levice ali desnice, ampak za goli zdravi razum. Ja, kolega. Hvala, kolega Pedičin je naslednji. Grazie, grazie, presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sam sem glasoval za predlog nezaupnice uložen proti Junkerovi komisiji in to zaradi vseh razlogov, ki so obelodanjeni v resoluciji, ki sem jo so podpisal eh, s predstavniki gibanja petih zvest in številnimi drugimi poslanci in poslankami parlamenta. Sam predstavljam Evropo svobode in neposredne demokracije. Za nas so pomembna pomembne teme okolje, varnost hrane in podobno. Komisija, naprimer, ne želi eh, prenehati uporabljati fosilna goriva, eh, jedrsko energijo in eh, nafto, ni zavezana k zmanjšen, zmanjševanju izpustov industrije, novi kolegi in Junker želita v koš strpati eh, nekatere zakonodajne eh, pobude, naprimer eh, plastične vrečke. Kolega Gojniš. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasoval sem za nezaupnico, ne zato, ker sem proti gospodu Junkerju osebno, ampak zaradi vseh zlorab. Poglejmo si njegovo retoriko, ko je potekala razprava o izogibanju davkom v Luksemburgu, sem spomnil, da morda tekom škandala ni bil osebno odgovoren, je pa še vedno imel priložnost, da to porabi. Dejal je, da ni nikoli uh, vodil gospodarstva in da ni nikoli odstopil kot finančni minister gospod Juncker je bil 20 let eh, minister za finance in eh, zakladnico. Po škandalu ga je nadomestil gospod Zavije Betel in mislim, da bi moral že takrat odstopiti in eh, poslati prošnjo velikemu vojvodi. Hvala, kolega Gölniš. Obrazožitve glasov v zvezi z predlogom nezaupnice komisiji smo končali, sedaj pa v zvezi z kohezijsko politiko 2014-2020. Prva kolegica Džil. Hvala, gospod predsedujoči glasovala sem za ta predlog resolucije. Zamude pri programiranju kohezijske politike pomenijo, da programi v Angliji verjetno ne bodo potrjeni. Britanska vlada ni poskrbela za ustrezne instrumente, s katerimi bi lahko izvajala uh, te programe z naslova sklado. To pomeni, da je v nevarnosti 909 milijonov Eh, evrov za mojo regijo West Midlands. Ta sredstva bi lahko uporabili za rast. Očitno je glavna ovira ravno britanska vlada, ki noče dati ustrezni pristojnosti za to, da bi sklenili eh, te programe skupaj s komisijo. Hvala. Hvala, kolegica Čil. Kolegica Džil, vi ste predvideni za vse druge obrazložitve glasov pri vseh drugih poročili, zato se kar pripravite. Kolega Štehovski je sedaj na, vrsto, na vrsti. Glasoval sem pro proti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Glasoval sem za, ker moramo poskrbeti za to, da bomo sprejeli čim več operativnih programov, zato da jih bomo lahko začeli hitro izvajati veliko dela nas čaka še iz preteklosti, tako bodo, da potrebujemo hitre ukrepe tudi v letu 2015. Hvala, gospod predsedujoči, za način predsedovanja danes. Yes, Fulte, kolege Polčak. Kolega Polčak. Děkuji, pane predsedo, ja sem rovnež hlas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Podprl sem ta predlog. Kohezijska politika je zame namreč izjemno pomembna za gospodarsko rast v Evropski uniji. Ravno zato sem predlog podprl in zato pravim tudi, da je ta predlog usklajen s programom gospoda Junkerja in eh, z njegovim svežnjem. Zame je še posebej pomembno sodelovanje in sicer s komisarko za regionalni razvoj. Kolega Zdehovski je že omenil zamude za obdobje 2014 do 2020. To je verjetno tudi tveganje za upravičence do sredstev. Države članice lahko namreč eh, spremenijo svoje prispevke. Fin, danke, kolega Polčak. Es folgt, Herr Najlepša hvala. Tudi sam sem podprl to resolucijo, sem njen sopodpisnik. Po mojem mnenju je to izjemno pomembna resolucija, kot smo namreč že slišali, imamo že sedaj neizplačana sredstva v posameznih kohezijskih skladih, še posebej za leto 2014. Vprašanje kohezijske politike in teh skladov je izjemno pomembno, še posebej za gospodarsko šipkejše države Evropske unije, ker ti skladi predstavljajo velik nabor naložb in kapitala za strukturni razvoj. Prihajam iz Češke in lahko vam predstavim nekaj številk za našo državo od eh, pridružitve Evropske unije naprej. Naša država je pridobila več kot 333 eh, milijard kron poleg denarja, ki smo ga seveda uplačali v proračun Evropske unije. Ti skladi so sicer eh, malce težavni zaradi nizke stopnje absorpcije, imajo pa zelo pozitiven učinek na države članice in uporabljati jih moramo. Hvala, kolegica Curtin Darling. Najlepša hvala. Glasovala sem za resolucijo o kohezijskem eh, financiranju. Eh, moj severno vzhodni del eh, Anglije dobi veliko sredstev za projekte za celotno regijo. Ti projekti ustvarjajo delovna mesta, izboljšujejo naše sposobnosti in si eh, prav tako pripomorejo k rasti. Sedaj pa je vse skupaj v nevarnosti. Mislim, da britanska vlada škodi skladom. Vzpostavili so in to enostransko regionalne eh, agencije, obenem pa niso zagotovili sredstev za lokalna gospodarska partnerstva. Moje volilno okrožje je v sami sredi tega dogajanja. Pozivam komisijo in nacionalne vlade, da odgovorno rešijo te razmere in to čim prej, tako da bomo zmanjšali brezposelnost v Združenem kraljestvu, ki je tam zelo visoka veliko denarja uh, je pod vprašanjem. Hvala, kolegin Berber. Hvala, kolegica Berder. Hvala, podprla sem predlog glede zamud pri kohezijski politiki. Poslati moramo jasno sporočilo komisiji in nacionalnim vladam, da morajo to vprašanje rešiti. Več kot 400 milijonov funtov za uh, jugovzhod Anglije je v nevarnosti, če ne bomo dovolj hitro sprejeli eh, programov. To so sredstva za delovna mesta, za usposabljanje mladih, za infrastrukturo. Tvegamo veliko in komisija mora narediti vse, da pospeši ta postopek, da zagotovi hitro izvajanje teh projektov, slediti moramo postopkom, obene pa moramo eh, uporabiti določeno mero prožnosti. Izvajanje se mora začeti takoj, ko bo sklenjen načelni dogovor o programih. Tako lahko lokalne oblasti takoj začnejo izvajati projekte, še posebej tisti, ki so, tiste, ki so najpomembnejši. Hvala. Hvala, kolega Henan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Celotni kohezijski projekt je verjetno ena izmed največjih katastrof, katastrof od uh, njegove predstavitve uh, v Maastrichtski pogodbi. Kdo je največji upravičenec na eh, osebo? Grčija. In kaj se je zgodilo? Vemo. Če obdavčimo bogate države zato, da bi financirali revne države, dobimo manj eh, bogatih držav in več revnih držav. Države so odvisne od subvencij in to je perverzno. To pomeni, da vse stavijo na te subvencije. Nekateri britanski kolegi so dejali, kako pomembno je zagotoviti sredstva za projekte v Združenem kraljestvu. Nismo zgolj neto uh, prispevniki v Združenem kraljestvu. Povedati je treba tudi, da so to projekti, ki ne ustvarjajo delovnih mest. To so projekti, ki oglašujejo in poveličujejo Evropsko unijo, ne pa uh, stimulirajo rast. Ravno v nasprotno smer bi morali iti prizadevati bi se morali za raznovrstnost, pluralizem, dovoliti bi morali državam članicam, da izstopijo iz evromoča in da se ponovno vržejo v trg. Ja, dank, Herr habe... Kolega Jar, hvala lepa. Jaz sem glasoval za resolucijo, samo še tri pripombe. Prvič, kohezijska politika je pomembna in bi morala pripraviti vesti do izboljšanja življenskega standarda. No, pod naslovom Better Spending pa moramo poskrbeti za to, da bo denar dobro porabljen. V moji regiji je kohezijska politika sprožila pomembno gibanje nove vzhodno-nemške države. Um, se dobro razvijajo in zato gre zahvala tudi evropski kohezijski politiki. Drugič, Ehm, vsakih sedem let smo priča novi igrici, preprosto se stvari ne zaženejo pravočasno in zato moramo poskrbeti za to, da bodo programi pravočasno zagnani, da ne bo spet prihajalo do zamud. In pa tretjič, ehm, države članice pozivam naj končno prispevajo v evropsko blagajno prispevke, ki so jih dolžne za kohezijsko politiko. Hvala lepa. S tem smo zaključili obrazožitve glasov k kohezijski politiki, sedaj pa resolucija 25. obletnice konvencije ZN o otrokovih pravicah. Kolegica Džel. Popolnoma podpiram ta predlog resolucije. Strinjam se, da bi morali biti otrokove pravice v sami srčiki evropskega procesa. Zanemarjanje, zlorabe, preprodaja in izkoriščanje otrok je nekaj, o čem, o čemer veliko slišimo vsak dan. Potrebujemo dodatne ukrepe za to, da zaščitimo naše otroke. Ne glede na to, odkot prihajajo ti uh, otroci, morajo biti zaščiteni, oskrbljeni in imeti dostop do izobraževanja. Zaščititi moramo otroke migrante. Thank you. To je namreč ena izmed najranljivejših skupin, ki trpi zaradi nejasne migracijske zakonodaje in pogosto pade skozi luknjo v eh, tej zakonodaji. Hvala. Hvala, kolega Karsi je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoči podpiram resolucijo o 25. obletnici Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah. Pozdravljam priložnost, da otroke in mlade damo v eh, sredo naše politike. Otrokove pravice je treba spoštovati in eh, spodbujati globalno. Vsi morajo imeti eh, otroštvo, ki je mirno stran od vojn in grozot. Številni eh, otroci in mladi so plačali visoko ceno zaradi krize in vrčevanja. Najlepša hvala. Ähm, hvala, kolega Morgano. Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi. Najlepša hvala gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Evropski parlament danes na 25. obletnico konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah povdarja pomen zaščite in varstva otrok. Evropska politika mora biti usmerjena v to varstvo. Ne gre zgolj za prazno gesto obravnavati moramo trenutne razmere, pogledati, koliko elementov dokumenta o pravicah mladoletnikov se danes upošteva in spoštuje. Ugotoviti moramo, kakšni so rezultati, tako kakovostno kot tudi kvantitativno, in ugotoviti, če smo dosegli zastavljene cilje. Ugotoviti, kako vse skupaj vpliva na kulturo, na storitve in na pomoč, ki so je deležni eh, otroci in njihove družine. Otrokove pravice predstavljajo prihodnost naše družbe. Sam sem glasoval za resolucijo, govornik je prekinjen. Gospod Morgano, eh, gospod Tenek je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam obeležujem 25. obletnico Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah in obsojam eh, vse, kar se dogaja po svetu. Imamo otroke vojake, eh, imamo otroke, eh, ki so samomorilski eh, bombaši in tako dalje. Bili smo priča tudi grozotam Boko Harama v Nigeriji, posiljevanju v Iraku brez kaznovanja in tako dalje. Imam pa pomisleke glede nekaterih vidikov resolucije. Države članice, ne Evropska unija, so tiste, ki imajo Eh, prvotno pristojnost. Tudi sam imam tri otroke in menim, da je eh, tista zgodnja spolna identiteta in eh, seksualizacija neprimerna in zato sem se vzdrževal, vzdržal pri tem glasovanju. Hvala, kolega Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz sem glasoval za resolucijo in z vidika odbora 5 bi podal tri pripombe. Uh, Najprej eh, moramo jasno povedati, da kršitev otrokovih pravic ni samo problem držav v razvoju, ampak da se to dogaja tudi v državah Evropske unije. Drugič, v odboru peti imamo vedno probleme, ko gre za pravice otrok. Namreč države članice tam vedno znova opozarjajo na svojo suverenost na tem področju, torej niso pripravljene na dialog z institucijami Evropske unije. In pa še tretjič, tukaj gre za pomembno izkušnjo. Ravno ko gre za pravice otrok, bi morali pospešiti postopke. Pravo je eno, izvajanje prava pa drugo. Če v Evropski uniji traja nekaj let, da se razčistijo določeni sodni primeri, potem to ni dobro ne za otroka in za druge udeležene. Hvala lepa, kolega Kelly. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da bi se morali osredotočiti na pravice otrok, zlasti v tem pomembnem trenutku, 25. obletnici konvencije Združenih narodov. Čeprav je bil dosežen napredek na številnih področjih, nas čaka še veliko dela na področju izobraževanja, zdravstva in enakosti. Kar se tiče izobraževanja. Vsak otrok bi moral imeti pravico do izobraževanja, s čimer mu je potem omogočen vstop na trg dela. Potem tudi brez zdravja ne moreš imeti kvalitetnega življenja in ko gre za enakost, eh, v številnih delih sveta ni enakosti med dečki in deklicami, kako je povedal že Charles Tenok. V Evropski uniji se moramo torej lotiti predvsem teh, teh področji. Hvala lepa, kolega Kelly. Toliko v zvezi s 25. obletnico konvencije ZN o otrokovih pravicah, sedaj pa obrazožitve glasov v zvezi z predlogi resolucij na temo digitalnega notnega trga spet eh, začenja kolegica Jill. Uh, Glasovala sem za to resolucijo, kajti komisija mora končno izpolniti svoje obljube v zvezi z digitalnim enotnim trgom in to obljubo podkrepiti z ustreznimi ukrepi. Ne samo, da tukaj izgubljamo milijone, ampak tukaj izjajo tudi globoke digitalne vrzeli. Izgubljamo denar, ki bi nam lahko pomagal pri gospodarski oživitvi. Dokončanje enotnega digitalnega trga bi nam omogočil da spravimo Evropsko unijo na pot inovacij, ustvarjanja delovnih mest, konkurenčnosti in rasti. Tega ne bomo mogli doseči, če komisija ne bo sprejela močnih ukrepov za soočanje z komercialno dominanco Google v iskalnikih. Digitalni trg mora omogočati konkurenco, tako da bodo vsi potrošniki, uporabniki interneta in pa spletna podjetja lahko imela koristi od tega, ne pa samo eno samo podjetje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 pomeni, da moramo uresničiti tretji val digitalne ali tehnološke revolucije. Integracija digitalnih trgov je predpogoj za delovanje Evropske unije, za njeno konkurenčnost in prilagoditev tehnološkemu napredku je edini način za ohranjanje globalne konkurenčnosti. Digitalno gospodarstvo se mora odzvati na potrebe po trgu, izboljšati moramo tehnološke zmogljivosti z odličnimi rezultati na številnih področjih. To bo ponudilo tudi številna delovna mesta za delovno silo. Eh, digitalni enotni trg se mora soočati z razdrobljenostjo evropskih trgov. Trenutno so ti trgi zelo raznoliki in to predstavlja ovire za uporabnike. V nekaterih državah že obstajajo pomembne pobude, kakor Evropski portal za razpise za majhne in srednje velika podjetja, prav tako so bile razširjene storitve e-trgovine, ampak tukaj še vedno obstaja pomankanje zaupanja potrošnikov. Potrebujemo sistem certifikacije za spletna dejanja podjetij. Hvala lepa, kolegica Pilde. Životik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Glasovala sem proti temu enotnemu digitalnemu trgu, ki naj bi bil ogromen potencial, s katerim bi okrepili rast in okrepili zaupanje v skladu s tretjim članom pa da EU želi komisija sedaj liberalizirati eh, digitalni trg. Nove tehnologije so pomemben sektor, eh, nenehno se razvijajo in Evropa zaostaja za ZDA. Naprimer, nekateri dele podeželja še nimajo dostopa do interneta. Potrebno je torej izboljšati razmere na tem trgu, ki je zelo pomemben za celotno gospodarstvo. Treba je omogočiti dostop do vseh storitev za vse evropejce in podjetja, ki morajo imeti pravico izbire. Izogniti se moramo dumpingu, kar se je že zgodilo naprimer z Netflixom. Hvala. Hvala lepa, kolegica Bilde. Kolega Pospišil, da bi besedo pane predsedujoči jaz sem glasoval za to resolucijo in eh, sem ta predlog tudi podpisal. želel bi povedati nekaj besed o desetem členu v zadnjem stavku. o tem se je na veliko poročalo v medijih. tukaj ne gre za globalno tekmo proti Google, nismo poimenovali nobenega podjetja. Rekli smo samo, da bi komisija morala razmisliti o, o ločitvi iskalnikov od drugih storitev na internetu. Evropski parlament je zaskrbljen zaradi določenih monopolov, ki tukaj obstajajo monopoli niso nikoli, ne služijo nikoli interesom potrošnikov. Evropska komisija bi morala tukaj sprejeti določene ukrepe. Hvala lepa, kolega Jar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz sem glasoval za to poročilo iz treh razlogov. Prvič sem ugotovil, da moramo tukaj marsikaj nadoknaditi. Gre za moderno infrastrukturo 21. stoletja, imamo skupni uh, trg in zato moramo v tega ugraditi tudi digitalno tehnologijo. Uh, to pomeni, da moramo preprečiti monopole in omogočiti um, prosto gibanje teh storitev. Uh, potem drugič uh, pri. Uh, mobilnih telefonih smo gotovili, da ne gre samo za gospodarska vprašanja. Zahvaljujoč dejanjem Evropske unije eh, smo lahko znižali cene za gostovanje in odpraviti nesmiselne davke. In pa tretjič eh, sem kot predstavnik odbora za kmetijstvo vesel, da, je tukaj upoštev, da so tukaj upoštevane tudi potrebe podeželskega prostora, kajti tudi na podeželskem prostoru potrebujemo razvito digitalno omrežje. Kolegica Nibler. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama sem glasovala uh, za to resolucijo o krepitvi pravic potrošnikov na digitalnem enotnem trgu, kajti tudi v digitalnem svetu potrebujemo pravične konkurenčne pogoje. Tri ugotovitve bi želela predstaviti. Najprej je bilo osko grlo pri dostopu do interneta odvisno od ponudnikov uh, internetnih storitev, ampak eh, to se je sedaj eh, predstavilo na te velike platforme ponudnikov storitev, zato moramo spremljati, kaj se tam dogaja. In pa drugič, tukaj potrebujemo javno, široko politično razpravo, potrebujemo sistem unbundlinga, torej ločevanja. Mislim, da je to predlog, ki gre predaleč, se pa moramo ukvarjati z vprašanji, kako poskrbeti za pravičnost na tem področju. No in pa še nekaj, tukaj ne gre za izpostavljanje posameznih koncernov, ampak eh, mislim, da je pravično, da kot poslanci nadzorujemo to, kar se dogaja v digitalnem svetu. Hvala lepa, kolega Kelly, naslednji. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, vsi se strinjamo, da moramo izvajati zakonodajo na tem področju, saj nam to lahko omogoči izhod iz krize in eh, gospodarsko rast. Sam sem glasoval skupaj z mojo skupino, Razen, ko je šlo za predlog spremembe 10 za drugi del, tukaj je govora o ločevanju spletnih iskalnikov. Mislim, da je nekoliko prezgodaj, da bi govorili o tem. Moramo pa razmisliti oziroma spremljati, kaj se bo tukaj dogajalo po današnjem eh, dnevu. v moji državi in drugih bi ta ukrep lahko imel daljnosežne posledice. Hvala lepa, kolega Kelly. Končali smo obrožitve eh, glasov v zvezi z digitalnim enotnim trgom, sedaj pa še obrazožitve glasov v zvezi z predloge resolucije o podhranjenosti otrok v državah v razvoju. Kolegica Džil. Hvala lepa, gospod predsedujoči, nespremljivo je, da je 170 milijonov otrok eh, mlajših od pet let eh, takšnih, da trpijo zaradi podhranjenosti. Takšne številke bi nam morale služiti kot budnica, ne samo zato, da uskladimo humanitarno in razvojno pomoč, ampak da si ogledamo širšo sliko in da se lotimo te tega problema pri samem izvoru. Naprimer, eh, suše, ki jih povzročajo podnebne spremembe in pa politični nemiri. Tem otrokom, tem skupnostim smo dolžni, da storimo vse, kar je v naši moči, da dosežemo spremembe na tem ključnem področju. Hvala. Hvala kolegica Džil, kolega Henana več ni v dvorani, kolega Morgan. Ja, kolega Morganu. La scorsa settimana si è svolta a Roma la conferenza in... Hvala lepa. Prejšnji teden je v Rimu potekala mednarodna konferenca o pobudi organizacije FAO. 800 milijonov ljudi na svetu trpi zaradi kronične podhranjenosti in poleg tega. Šest cela 5 ali 6,9 milijonov otrok umre letno zaradi podhranjenosti. Evropska unija bi morala okrepiti investicije v sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in nevladnimi organizacijami. Prav tako pozivam države članice naj na Expo 2015 poskrbijo za zavezujoče ukrepe na področju boja proti podhranjenosti in lakoti na in eh, naj to pospremijo za sodelovanje med kmetijsko razvojno in humanitarno politiko. Hvala lepa, Sean Kelly. Hvala lepa, ta tema je povezana s prejšnjo temo z 25. obletnico konvencije z eno otrokovih pravicah. Seveda, je prvo, kar potrebujemo v življenju, dovolj hrane in tudi primerno hrano. Ampak nažalost, marsikje po svetu eh, temu ni tako. Tudi ponekod v Evropski uniji obstaja podhranjenost. Vendar pa ni Evropska unija tista, ki bi jo morali tukaj kritizirati. Smo drugi največji donator na svetu. Uh, Eh, ko gre za človekoljubno pomoč. No, lahko pa si ogledamo, kje bi lahko izboljšali eh, stanje. Eh, Naprimer, lahko bi pomagali državam v razvoju pri spodbujanju trajnostnih kmetijskih praks. Mislim, da je poročilo dobro in ga podpiram. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa še zadnji govornik, gospod Trabela. Gospod predsedujoči, glasoval sem za to resolucijo o podhranjenosti otrok v državu v razvoju. Govoril bi o tretjem predlogu spremembe, ki govori o Oliveju Skotarju, posebnemu poročevalcu Združenih narodov in o njegovem delu pri prioritizaciji kmetijske politike v razvojni politiki. Ampak ELS je na vkljub sporočilu papeža, ki smo ga poslušali v torek, Eh, pozabil, kakšno je sporočilo, ki smo ga slišali. Ti ljudje ploskajo v papežu, na to pa ne prevedajo tega sporočila v glasovanje in to je žalostno. Hvala lepa, gospod Tarabela. Um, ehm, toliko v zvezi z obrožitvami glasov, v zvezi z podhranjenosti otrok v državah v razvoju. Kolega Kelly, postopkovno. Samo eno postopkovno vprašanje. Želel sem o tem spregovoriti med glasovanjem, ampak nisem želel zadrževati parlamenta pri delu in nisem želel vas spravljati v težaven položaj, gospod predsedujoči. Šlo je za ustni predlog spremembe, mislim, da šlo za predlog spremembe številka 11 v zvezi z oceno učinka. Tukaj smo poimensko glasovali, potem pa je ustal predstavnik Alde in je uložil ustni predlog spremembe. Tako sem vsaj jaz to razumel. No, ponavadi ne moremo ustnih predlogov sprememb sprejemati, ko že glasujemo. Zato me zanima, če tukaj obstaja kakšna razlaga. Ja, ja imam odgovor eh, na to. Eh, ja, kolega Kelly se verjetno ni strinjal s tem, da bi gospod Tarabela zaključil ta parlamentarni teden. No, eh, glasovali smo o predlogu spremembe 11. Potem se je javil k besedi ta kolega in je predlagal ustni predlog spremembe k izvornemu besedilu odstavka 11, ne pa predloga spremembe 11. In zato je bila uh, je bil ta ustni predlog smejim bez sprejet. Hvala lepa za pisnik, vam bo na voljo ob začetku naslednjega plenarnega zasedanja. Če ne bo ugovorov, bom eh, danes eh, obravnavane resolucije predal eh, pristojnim institucijam in organom. Zahvaljujem se kolegom, zahvaljujem se uslužbencem v dvorani in pa predvsem tolmačem.